przewodniczących. Prichaja gospod predsednik. Spoštovani kolegi, dobrodošli na tem plenarnem zasedanju oziroma mini plenarnem zasedanju. Tri minute čez tri so, vendar ta ura ni, ne kaže prav, zato moramo začeti nemudoma.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 Zapisnik zasedanja za 21. oktobra je na voljo. Ali so tu morda kakšne pripombe v zvezi s tem zapisnikom? Ker ni nikogar, ki bi želel o tem spregovoriti, je torej zapisnik sprejet. Imam pa nekaj sporočil za vas. Očitno nekje ni tolmačenja. Tolmačenje, tolmačenje. Kaže, da je zdaj vse v redu. Torej, spraševal sem glede zapisnika zasedanja z 21. oktober 2010. Ali so tu kakšne pripombe? Nobenih pripomb. Torej, so, je zapisnik sprejet. Imam nekaj sporočil, preden začnemo z razpravo. 6. novembra je bil Oleg Kašin pretepen in eh, to je napad, ki ga moramo obsoditi. Veseli smo hitrega odziva ruskih oblasti in tudi vključitve predsednika Medvedeva v to zadevo, eh, da se najdejo storilci za to za ta zločin, to zločinsko dejanje. 21. oktober je prvič v dveh letih prišlo do demonstracij strani opozicije na glavnem trgu v Moskvi. To se nam zdi pozitivno znamenje in pozivi, ki jih usmeramo v Rusijo za večjo demokratizacijo, očitno že s tem imajo nek odziv. Tretje sporočilo. Pred desetimi dnevi je prišlo v Bagdadu, Bagdadu eh, do napada na krščansko crkv. Bili so mrtvi in ranjeni. In tudi tu bi pozval vse, da spoštujejo eh, svobodo veroizpovedi in da se vzdržijo vsakršnega nasilja. Četrto sporočilo. 10. decembra bo eh, ceremonija podelitve Nobelove nagrade v Stokholmu. Kitajske oblasti izvajajo pritisk na države članice, naj se ne udeležijo te uh, svečanosti, uh, In parlament tukaj eh, želi eh, opozoriti na ne, eh, torej na prepoved kršitve možnosti, da se ljudje udeležijo takšne ceremonije in kar se tiče te svečanosti, bo vodja predstavništva Unije na Norveškem zastopal Unijo. Zdaj pa postopkovno vprašanje.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 skoraj pol milijona ljudi je bilo prizadetih in prišlo je do ogromne